Good afternoon, everybody. Bon aprimidi a euh, vutus. Lepo pozdravljeni vsi. Lepo popovdne. Dear Prime Minister. Dragi ministerski predsednik, gospa McEwen, predsednica odbora Deve, podpredsednik odbora za razvoj, kolega Pot, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Zelo vesel sem, da lahko v Evropskem parlamentu pozdravim zagovornike trajnostnih razvojnih ciljev SDG. Mi smo se vedno zauzemali za razvoj, sodelovanje, branili smo človekove pravice posod po svetu. Mi zastopamo vrednote, kot so demokracija, temeljne svoboščine, solidarnost, pravica splošna, enakost in spoštovanje človekovih pravic kot veste, je moto Evropske unije združena v raznolikosti. Ta slogan odlično odraža tudi vas in vaše delo, ki ga opravljate. 17 oseb z petih področji in petih celin. Danes je pomemben dan, Danes dopovdne smo z ostalimi evropskimi institucijami podpisali nov sporozum o razvoju, s tem smo poslali tudi odločno politično sporočilo svetu. Namreč Evropa je popolnoma predana temu, da v celoti izvede agendo za trajnostni razvoj 2030. Še enkrat bi se rad zahvalil gospe McEwen, predsednici odbora Deve in pa celotni ekipi iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vašo predanost in delo, ki ga upravljate. Naš nov pristop k razvoju temelji na petih elementih. Ljudje, planet, blagostanje, mir in partnerstvo. To je pet razvojnih ciljev iz agende 2030. Kar zadeva planet, naj bom jasen. Evropska unija se namerava odločno boriti proti podnebnim spremembam spoštovala in izvajala Boporiški sporazum z ZDA ali brez njih. Rad bi povdaril, pakta sunt servanda. Če je dogovor dosežen, ga moramo spoštovati. Glede ljudi. Ljudi in njihovo dostojanstvo moramo ponovno postaviti v središče vseh dejavnosti. Naš cilj bi vedno moral biti biti ta, da služimo državljanom. Glede blagostanja, tudi zasebni sektor in civilna družba bi morala bolj sodelovati pri naših tradicionalnih ciljih z področja razvoja. Novi podjetniki lahko prinesejo nove naložbe. In na koncu še glede miru. Zelo pomembno je, da okrepimo to povezavo med varnostjo in razvojem. Naš cilj bi moral biti preprečevanje konfliktov. Izobraževanje ter boj proti brezposelnosti mladih sta ključnega pomena v tem kontekstu. Namreč zaradi teh dveh elementov prihaja do napetosti, konfliktov in tudi terorizma. Ulagati moramo v izobraževanje, ker je to pomembno tako za ljudi, kot tudi za gospodarski razvoj. Zagovorniki trajnostnih razvojnih ciljev. Vesel sem, da ste danes z nami, vesel sem, da ste predani temu, da bo Agenda 2030 postala uspeh. V celoti lahko računate na podporo Evropskega parlamenta, pa tudi na polno podporo predsednika Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Zdaj pa bom besedo predal ministerski predsednici iz Norveške, gospe Erni Solberg. Predsednik Evropskega parlamenta, poslanke in poslanci, ekscelenci ljudje, lepo pozdravljeni. Hvala lepa, da organizirate to srečanje o trajnostnih razvojnih ciljih SDG. Vključitev vseh poslancev z celega sveta bo pomembna pri doseganju teh globalnih ciljev če želimo doseči trajnostne razvojne cilje, moramo vsi politični voditelji delati čim bolj odločno. Evropski poslanci ste seveda v položaju, ko lahko vplivate na nacionalne poslance v svojih državah, pa tudi poskrbite za to, da bodo evropske institucije politično delovale. Zato ste še posebej pomembni. Gospod predsednik, kmalo po drugi svetovni vojni so bile vzpostavljene globalne institucije za zagotavljanje miru, začenši z Združenimi narodi. Te naj bi skrbele za mir. Da Kamaršjo, nekdani generalni sekretar Združenih narodov, je rekel, Združeni narodi niso bili ustanovljeni zato, da bi človeštvo pripeljali v nebesa, temveč zato, da bi človeštvo obranili pred peklom. To so bile besede nekoga, ki je bil del generacije, ki je preživela drugo svetovno vojno. Leta 1951 je bila vzpostavljena Evropska skupnost za premok in jeklo. Takrat je bila ključna zamisel ta, da zagotovimo večnacionalno upravljanje s premogom in jeklom, tako da bo vojna ne samo nepredstavljiva, temveč tudi nemogoča. Od takrat je evropska integracija dobro služila naši celini. Okrepila je mir, demokracijo in blagostanje znotraj Evropske unije, pa tudi izven nje. Reševanje človeštva pred peklom je naloga, ki se ne bo nikoli zaključila. Demokracija in mir je nekaj, kar moramo braniti vsakodnevno v Evropi in drugod. Sodelovanje preko Združenih narodov in regionalnih institucij je sedaj toliko bolj pomembno kot kadarkoli prej smo v globaliziranem, med seboj povezanem svetu, zato se vsi soočamo z istimi izzivi, ne glede na to, kje živimo. Migracije, podnebne spremembe, nasilni ekstremizem, vse to je grožnja za nas vse. Dobra vest pa je, da imamo univerzalne politične programe, ki vodijo vsa naša prizadevanja. 17 trajnostnih razvojnih ciljev je bilo sprejetih strani 193 držav na Generalni skupščini Združenih narodov v septembra 2015. To dokazuje, da znamo doseči gospodarske, socialne in tudi okoljske trajnostne cilje. Trajnostni razvojni cilji niso v prvi vrsti agenda pomoči. Vse države, tudi države v Evropi, vključno z mojo, morajo predvsej dela upraviti na nacionalni ravni, če želijo doseči te cilje. Vendar le je pomoč še vedno pomembna v najrevnejših območjih na svetu in tudi v tistih območjih, kjer vlada konflikt. Še posebej se moramo sredotočiti na tista področja, ki so jih prizadeli konflikti in krize. Otrokom in mladim ne moremo onemogočiti to, da bi se odeležili izobraževanja, da bi odraščali z upanjem, da bodo nekoč imeli tudi delovno mesto. Svoja prizadevanja pa moramo uravnotežiti, naprimer tudi, ko gre za spoštovanje humanitarnih načel na eni strani in ko gre za varovanje naših meja na drugi strani. Izpolniti moramo tudi svoje mednarodne obveznosti. Evropa mora tudi razmisliti, zakaj se toliko ljudi odloči, da, bo, da bodo odšli na to nevarno pot, ki jih vodi na našo celino, zakaj ne želijo ostati tam, kjer so se rodili. Del razlogov že poznamo, naprimer v teh območjih ni ne delovnih mest, ne upanja. Gospod predsednik, Evropa in svet potrebujete več sodelovanja, več integracije, več čezmejnih naložb, več trgovine in ne manj trgovine. Gospodarski protekcionizem ni pravi način za rešitev to vrstnih težav. Nacionalizem prav tako ne te rešitve ne bodo delovale ne v Evropi, ne drugod po svetu in s to vrstnimi ukrepi ne bomo zaustavili časa ali ga zavrteli nazaj. Mislim, da so trajnostni razvojni cilji načrt, ki nas vodijo v svet, ki ga želimo. To je svet brez revščine, svet brez podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. Morda nekateri menite, da preveč razmišljamo, da smo preveč ambiciozni, da imamo previsoke sanje, ampak mislim, da to lahko dosežemo, če bomo pokazali politično voljo in uporabili politična urodja, ki jih imamo za to, da bi delali na tej agendi. Sedaj moramo poskrbeti za to, da se bodo ti cilji uresničili. Začeti moramo ukrepati, ne zgolj govoriti o tem. 193 držav je podpisalo te cilje, kar pomeni, da mora 193 držav skupaj s svojimi institucijami in poslanci delati na tem, da se ti cilji izpolnijo. Če citiram velikega evropskega avtorja, misleca in politika Václava Havla, Želeti si ni dovolj, to moramo povezati z drznostjo. Ni dovolj, da zgolj strmimo navzgor po stopnicah, temveč moramo začeti hoditi po stopnicah. Kot evropske poslance vas pozivam, da vladam in ostalim deležnikom pomagate, da stopijo na to stopnišče in da začnejo stopati po stopnicah na vzgor v Evropskem parlamentu, pa tudi na nacionalni ravni, tako ko gre za vprašanja, ki zadevajo Evropo, kot tudi ko gre za širša globalna vprašanja, ki zadevajo celoten svet. Hvala. Najlepša hvala, gospa Solberg, za ta govor. V veliko veselje mi je delati z vami na teh vprašanjih. Dan je bil zelo dolg, veliko srečan smo že opravili. Zelo zanimivo je tudi sodelovanje med Evropsko unijo in vašo državo Norveško. Hvala lepa za vašo predanost in tudi za odlično sodelovanje z Evropskim parlamentom in Evropsko unijo. Sedaj pa prepuščam predsedovanje v rokah predsednice odbora Deve, gospe McKevan. Oblast je sedaj vaša, izvolite. Yes, but... Hvala lepa, da ste nas spomnili na to, kako pomembni so trajnostni razvojni cilji, kako pomembno je, da se Evropa drži svojih obljub na področju podnebnih sprememb, čeprav je prišlo do očitne spremembe v ameriški politiki. Kolegice in kolegi, preden začnemo z razpravo v okviru panela. Promet v Bruslu je kriv za to, da naših govornikov še ni tu. Imamo pa na voljo video posnetek, ki vam bo pokazal, o čem govorijo trajnostni razvojni cilji in tudi nakazal, zakaj smo danes pravzaprav tu. We can be. We must be.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 Tako, kolegice in kolegi, sporočilo ste slišali, povejte o vsem o teh trajnostnih razvojnih ciljih. Razširite to sporočilo, da se bo več ljudi seznanilo s temi cilji. Bom na koncu preverila, kdo si je zapomnil vseh 17 ciljev. Imamo manjšo težavo, namreč gostov še vedno ni tu, preverjamo, kje so. Rekli so nam, da bodo tu pet minut po začetku sestanka, ampak očitno so nastale tehnične težave, obtičali so nekje v prometu. Če mi date na voljo par minut, bom preverila. Ja. Če bi imeli policijsko spremstvo, bi bili bolj učinkoviti, zato sem sama kot ministrska predsednica lahko prišla sem. Ja, veseli smo, da ste z nami, žal mi je, da moramo počakati ostale goste, jih bomo skušali slediti. Ministrska predsednica se je prijazno strinjala s tem, da bo sama odgovarjala na naša vprašanja, glede na to, da ostalih gostov še ni. Zanima me najprej, če smem, kako se vi pripravljate na izvajanje teh trajnostnih razvojnih ciljev. Namreč, kadarkoli se pogovarjam s kolegi v nacionalni vladi, ugotavljam, da so ljudje bili seznanjeni naprimer, z razvojnimi cilji tisočletja, vedo, da obstajajo neki cilji, ki jih je treba doseči, ampak so, bili, so mislili, da pač ti ne veljajo za nas. Evropska unija bo julija odpotovala na forum na visoki ravni, kjer bo poročala o tem, kako sama izpolnjuje trajnostne razvojne cilje. Lahko vi poveste, kaj več, kaj Norveška počne na tem področju. Mi smo združeni narodom poročali lani na prvem zasedanju na Norveškem, smo cilje razdelili v dve skupini. Gre za globalizirane mednarodne cilje, pri katerih sami sodelujemo skupaj z drugimi državami, to je tudi del naše razvojne politike. Nekateri cilji so za nas še posebej zanimivi, naprimer, ko gre za podnebno, podnebne spremembe, za gozdarstvo, imamo tudi program v katerem skušamo ohraniti deževni gost, plačujemo sredstva za ta program, spodbujamo tudi druge države k temu. Potem eh, zelo aktivni smo tudi na področju oceanov. Pri nas je površina oceanov šestkrat večja, kot je površina kopna naše države. Veliko virov imamo, morskih virov, naprimer, ker gre za ribe, zato si želimo, da bi oceani ostali čisti na mednarodni ravni, to je za nas pomembno vprašanje. Potem pa spremljamo tudi razvojne programe, delamo veliko na področju izobraževanja deklic, na področju enakopravnosti med spoloma, to so za nas pomembna vprašanja. Mislim, da lahko tu storimo nekaj več. Na nacionalni ravni pa smo na vsakem ministerstvu opredelili, kdo bo odgovoren za teh 17 ciljev. Vsa ministerstva so pripravila tudi poročila v zvezi s tem, katere cilje so dosegli. 17 širših ciljev je in 169 podciljev. Opredelili smo, na katerih bomo delali, ponekod nismo najbolj uspešni če si pogledamo zdravstveno politiko. Mi smo zelo uspešni, ko gre za zdravje mater, ko gre za naprimer nudenje oskrbe pri porodu in tako naprej. Ampak po nekaterih statističnih podatkih smo na nekaterih področjih manj uspešni. Ne vem, kaj se zgodi. Po posameznih dogodkih. Naprimer, nekateri pravijo, da smo najbolj srečna država na svetu, ampak vseeno. Pa vseeno pri nas ogromno ljudi naredi samomor. Naprimer, ljudje so pri nas izjemno veseli, če jih vprašate, kako se počutijo, naprimer, dan potem, ko je bilo pri nas organizirano pomembno smučarsko tekmovanje. Ampak še vedno je pri nas tudi preveč ljudi, ki izpadejo iz področje izobraževanja, potem ogromno ljudi ima težave v družini, zato pogosto pravim, da so trajnostni razvojni cili tisti, ki pravzaprav pokažejo, da smo vse države na nek način države v razvoju, ker še vedno nismo dosegle vseh ciljev. Na vsakem ministrstvu pri nas smo tudi opredelili posamezna področja, kjer bomo morali dodatno delati, zato da izboljšamo tudi svoje zmogljivosti za doseganje ciljev. Veliko neenakosti je tudi pri nas, čeprav smo na tretjem mestu na svetovni ravni, ko gre za enakost in enakopravnost, ampak če ne bomo poskrbeli za sistematično politično ukrepanje na področju, področju boja proti neenakosti, se bo neenakost povečevala. Pa si pogledajte, naprimer, področje izobraževanja, področje integracije migrantov. Izobraževanje je tisto, ki povzroča neenakost. Namreč težje dobiš delovno mesto ali prihodek, če ne poznaš jezika, če nimaš ustrezne izobrazbe, če nisi kader, ki bi ga potrebovali na trgu dela. Vse države morajo storiti več. No, če bi v svetu vprašali, koliko držav se loteva teh ciljev, v številnih državah imamo občutek, da so ti trajnostni razvojni cilji večinoma cilji z področja razvoja in da zadevajo bolj države v razvoju, ampak Če bi se pogovorili z kolegi iz obeh odborov v parlamentu, ki se ukvarjata s temi vprašanji, bi ugotovili, da jih veliko še vedno ni dovolj dobro seznanjenih z trajnostnimi razvojnimi cili s pariško agendo. Tudi na ministrstvih bi morali poprašati, kdo pa je odgovoren za posamezne cilje. In enako velja za komisijo, kateri komisar je odgovoren za posamezen cilj. Ima kdo vprašanje za ministersko predsednico? Kolegica Van Brent. Hvala lepa. Najprej naj povem, da smo zelo počaščeni, da ste danes v parlamentu. Mi menimo, da je Norveška pravzaprav kar del Evropske unije. Mislim, da vam ne bi bilo treba biti tako skromni. Sam imam občutek, da je Norveška ena od najbolj naprednih držav pri vseh trajnostnih razvojnih ciljih. Sicer je še vedno možno doseči napredek manevrskega prostora, imamo vsi še nekaj. Mi v Belgiji imamo veliko prometnih zamaškov. Se pa strinjam, da obstaja veliko težav tudi na področju duševnega zdravja. Tudi v Belgiji imamo kar nekaj težav s tem, skušamo zagotoviti več na tem področju z neenakostjo, niti nimamo toliko težav. Se mi pa zdijo trajnostni razvojni cilji zanimivi, predvsem, če jih pogledamo z holističnega pristopa. Zanima me, kako vi gledate na delovanje vlad v Evropski uniji. Linda je namreč to že omenila. Tisto, kar mene nekoliko skrbi, je, kako bomo poskrbeli za to, da trajnostni razvojni cilji ne bodo zgolj nek kup dobrih namer, ki naj bi jih izvajali tudi v Evropski uniji. Občutek imam, da bo na koncu vse v redu. Namreč metodologijo imamo, predvsem, ko gre za države izven Evropske unije. Vemo, kako naj bi te države dosegale te cilje za Evropo, pa niti ne vemo natančno, kako bomo to dosegli. Mislim, da je ta pobuda ENVI in DV odlična, ampak trajnostni razvojni cilji zadevajo vse odbore v parlamentu, vse generalne direktorate v komisiji še vedno pa nimamo pravega načrpravljanja oziroma doseganja teh ciljev. Vi prihajate iz države, ki je že poskrbela za upravljanje na tem področju. Morda še ni popolno, ampak vsaj nekaj imate. Ko se ozrete v Evropsko unijo, kaj bi, naprimer, Evropski uniji povedali s tem v zvezi? Ali potrebujemo novega komisarja, ali potrebujemo nove vladne strukture, da bomo spremljali, kako se ti cilji izvajajo znotraj Evropske unije? bi še kdo želel kaj vprašati ali izpostaviti? Zdaj, ko imamo ministersko predsednico še z nami. No, mislim, da je eden od izzivov tudi ta, da so nekateri trajnostni razvojni cilji izven področja pristojnosti Evropske unije, naprimer, ko gre za zdravstveno varstvo, izobraževanje, tako da ni ravno najbolj enostavno prenesti neke metode na Evropski parlament ali na komisijo. Vse to, kar počne Evropska unija na področjih, za katera je pristojna, vsebuje tudi del trajnostnih razvojnih ciljev. Se pravi, poskrbeti moramo za to, da izpolnimo tiste delce trajnostnih razvojnih ciljev, ki so v naši pristojnosti. Naprimer okolje, potem življenje na morju, kako bomo ribiškiho politiko prilagodili tem ciljem. Že na začetku sem rekla, da so stvari bistveno boljše kot pred 15 leti. Mislim, da smo uspeli tudi doseči dobro sodelovanje na tem področju. Ampak vsa ta vprašanja si lahko zastavite na področju, kjer delujete naprimer terorizem? Ali se borite proti terorizmu tudi iz vidika vključujočih družb? Kako se tega lotiti? Obstajajo razlike med tem, kako novačijo posameznike za terorizem. Naprimer, ko novačijo tudi posameznike, ki so bili rojeni ali so odraščali v Evropski uniji. Zakaj jih pritegnajo teroristi? potem tudi v kazenskih kartotekah lahko vidite, da so naprimer vsi ti posamezniki bili problematični že v mladosti. Zato bi morali morda poskrbeti za bolj vključujočo družbo. Trajnostne razvojne cilje bi morali na nek način vključiti v svoje politike. Izziv, s katerim se soočamo mi, je univerzalen. Ne moremo izbrati zgolj enega vprašanja in reči, ja, če smo uspešni pri tem vprašanju, ostala vprašanja niti niso tako pomembna, kajti vse je med seboj tesno povezano. Brezposelnost mladih, konkurenčnost, tudi to je povezano z trajnostnimi razvojnimi cilji. Osmi cilj se nanaša na dostojno delo, na to, da damo naslednji generaciji upanje, kako lahko v Evropi s pomočjo zagotavljanja konkurenčnosti zagotovimo to, da bodo mladi bolj kvalificirani, da bomo ustvarili lahko tudi nova delovna mesta, da bodo mladi lahko dobili zaposlitev. Pri agendi o trajnostnih razvojnih ciljih lahko najdete tudi povezavo s svojimi politikami. Cilj 16 je zelo pomemben. Govori o dobrem upravljanju govori o preglednosti, odprtosti, o spoštovanju civilne družbe. Vse to je pod velikim pritiskom v mnogih državah. Ta cilj se nanaša tudi na korupcijo. Biti moramo iskreni. Na svetu je dovolj virov za to, da bi razrešili socialne probleme, ampak prej se moramo boriti proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Lahko v vseh teh trajnostnih razvojnih ciljih najdete tudi kaj zase. Naši gostje so še vedno na poti, obtečali pač v prometu. Mirjam Dali ima vprašanje, ministerska predsednica, očitno boste kar precej delali danes. Hvala lepa, gospa Solberg, da ste z nami. Vesela sem, da ste ste omenili duševno zdravje, zakaj to izpostavljam. Občutek imam namreč, da to niti ni politična prednostna naloga v številnih državah, v večini držav bi celo rekla. Vi pravite, da. Beležite vsako leto 500 samomorov v državi, ki ima 5 milijonov prebivalcev. Všeč mi je, da ste duševno zdravje povezali tudi z izobraževanjem deklic, pa tudi z migracijami. Mislim, da obstaja tesna povezava, ki je pogosto sploh ne prepoznamo kot dovolj resno. Kako v vaši državi opredeljujete prednostne naloge, kako to, da je duševno zdravje postalo prednostna naloga, kako ste vzpostavljali povezave z migracijami, z izobraževanjem deklic, kako pripravljate politike na tem področju. Še druga pripomba, ko govorimo o trajnostnih razvojnih ciljih, je reševanje podnebnih sprememb nedvomno pomembno. Zanima me, kako vi gledate na zadnja dejanja ZDA v odnosu do pariškega sporazuma. Če si pogledamo še okoljske politike v Evropski uniji in tudi izven Evropske unije, ali se vam zdi, da ključne politike na tem področju lahko pripomorejo k doseganju ciljev iz pariškega sporazuma ali so pravilno opredeljene? Hvala lepa. Naj začnem z duševnim zdravjem. To je prednostna naloga za mojo vlado. Duševno zdravje in navezava na zlorabo različnih drog naprimer prekomerna, prekomerno pitje alkohola, vse to je povezano. Vse naše bolnišnice imajo določen odstotek, ki mora biti višji od povečanja izdatkov za tradicionalno medicino. In to je torej odgovornost vlade, tako da imamo veliko odgovornosti in spodbude. Dejali smo, da želimo zagotoviti, da bo vodstvo bolnišnic lahko pokazalo, da povečujejo izdatke za področja duševnega zdravja, zlorabe drog kot, bolj kot za tradicionalne zdravstvene težave. To je torej prednostna naloga za bolnišnice. Druga zadeva. Z mesti sodelujemo na področju preventive, to je nekoliko teže, kajti tudi mesta imajo svojo neodvisnost na tem področju seveda pa skušamo pomagati naprimer na področju stanovanske politike, potem tudi kar se tiče rehabilitacije po daljšem bivanju v bolnišnici, potem povečamo sredstva mestom za rehabilitacijo, za to, da jih vrnejo na delovna mesta, zagotovijo stanovanja. To je torej pomembno, zato da spet ne zapadejo v zlorabe ali da nimajo spet težav z duševnim zdravjem. Sodelujemo pa s parlamentom in pripravljamo akcijski načrt za zdravstvene težave mladih. Vidimo, da se delež teh težav povečuje in sedaj bomo imeli poseben akcijski načrt s posebnimi sredstvi, delali bomo dvoje na tem, se borili proti temu in povečevali navzočnost medicinskega osebja tudi v šolah, naprimer medicinske sestre v šolah, ki pomagajo, pa tudi psihologe bomo imeli v mestih za pomoč. To so torej taki praktični koraki, ki jih je potrebno postoriti. Seveda pa so duševne bolezni tiste, ki najhitreje rasejo, ki jih je največ. Skoraj tretjina izmed nas bo v določeni fazi življenja potrebovala pomoč na svete. Če tega ne boste dobili v zgodni fazi, se bodo zadeve poslabšale. Seveda, lahko rečemo, da je to zato, ker živimo v težjih časih, ker je družba napredovala, ker je veliko teže najti pravi smisel, če imate vsakdanje težave, težave na delovnem mestu, izgubljate, eh, izgubite službo, naprimer. To se samo sešteva. Morda bi kdo rekel, da ne smemo temu namenjati toliko povdarka, kaj ti ljudje zahtevajo storitve, lahko pa bi si pomagali sami. Ne, jaz mislim, da jim je treba pomagati. Potem Drugo vprašanje, o katerem ste spraševali, so podnebne spremembe. Odločno podpiram pariški sporozum, mislim, da moramo delati na tem. Reči moramo, prav. ZDA so sprejeli svojo odločitev, mi pa se bomo držali dogovora. Bomo videli, kako uspešni bodo američani brez vodstva na tem področju. Mislim, da je tudi v ZDA, na strani podjetij zvezdnih držav, spodbuda, da bi s tem nadaljevali in že nižajo emisije. Sodelujemo z EU v našem načrtu zniževanja emisij za 40 odstotkov. Zdi se mi pomembno, da bo sistem ETS bolj odločen, manj brezplačnih kvot. Potrebno je dvigniti ceno za oglik, če želimo zagotoviti očinkovitost e TTS-a. Torej je potrebno to storiti in, če sem prav razumela, je parlament tudi že dejal, da je to pomembno. Kar se tiče sektorjev, ki niso povezani z ETS, pa smo usklajeni z EU, zreževanje za 40 odstotkov predidevamo, da nam bo to uspelo, javni prevoz, na primer, kajti tudi ta sektor je zelo pomemben. Eh, mi imamo zelo veliko hidroelektran, imamo pa veliko emisij iz prometa in kmetijstva. Veste, da je kmetijstvo zelo težko kaj storiti. Ljudje bodo pač jedli meso, lahko jih pripričujemo, da naj jedo manj, vendar pa to ni najbolj popularna stvar, ki jo lahko storite kot politiki, da dvignete roko in rečete, da naj ljudje jedo drugače. Torej, prednostna naloga je promet. Tretjina novih avtomobilov, ki se proda v, na Noroškem, je že električnih. Zaradi neobdavčitve ali veliko niže obdavčitve v primerjavi z drugimi avtomobili. To, ta instrument obdavčitve uporabljamo za to, da skušamo spremeniti način obnašanja ljudi. Bo pa to težavno za vse nas da bomo zarezali 40 odstotno v ne ETS sektor. Mislim pa, da bomo do 2030 lahko izvedli naše obveznosti. Deluje se skupaj bolje, kot smo si mislili. Hvala lepa. Heidi Hautala. He, Heidi Hautala. Hvala lepa. Vesela sem, da vidim nordijsko premijejko na našem sestanku naj povprašam o sodelovanju na področju razvoja. Občudujem razvojno politiko Norveške in sodelovanje zelo strateška je, predvsem pa tudi veliko namenjate te politike veliko sredstev. Kako bi naj financiranje na področju razvojnega sodelovanja pomagalo pri izvajanju trajnostnih razvojnih ciljev? In sedaj če lahko povem še svoje mnenje. Precej alarmanten trend se pojavlja, ko razvojno pomoč pogojujemo z nadzorom migracij in tudi razvojem vojaških zmogljivosti v državah razvoju. Daj. Da, te zadeve so postale pomembne tudi za parlament. Želimo zagotoviti, da se lotimo revščine na kraju samem. Da, to so težavna, zapletena vprašanja, mislim pa, da je pomembno vedeti, da če ne bomo zagotovili ustreznih varnostnih pogojev, da ne bomo dosegli najrevnejših in najranjivejših skupin. Tako da tudi na področju razvoja je potrebno govoriti o varnostnih vprašanjih, sicer pomoči najbolj ranljivi ne bodo dobili. te najbolj ranljive skupine so ravno tiste, ki so najbolj ciljne, marginalizirane skupine. Mislim torej, da razvojna pomoč ne more prihajati od zunaj, prihaja od znotraj. Zdaj ni politike v državi, ki zagotovi, da si želijo imeti razvojno strategijo. Mi pa lahko samo pomagamo, če podpiramo politike in sisteme, ki imajo razvojno agendo, v katero verjamemo, potem lahko to podpremo. Lahko pa izkoreninimo revščino, lahko pomagamo v nujnih razmerah in lahko izboljšamo sposobnost ljudi prek izobraževanja. Zato se mi izobraževanje zdi tako pomembno. Ne glede na sistem, če izobrazite ljudi, bodo sposobni sami zagotoviti spremembe. Razvojna pomoč počasi pomaga tudi sistemom, ki niso razvojno naravnani, ker potem ta sredstva uporabljajo za sistem, ki je skorumpiran in ki ga nadzorujejo. So predsedoči, ki jih danes ne boje, predsednik Gane, In danes je dejal, da mora biti ambicija, da, smo, da je pomoč neodvisna. To so njegove ambicije kot predsednika. Mislim, da je to zelo dobro, kajti zelo veliko virov je v veliko državah. Če ste pregledni, če vam uspe. Lotiti se korupcije, ki je navzočal veliko držav, potem lahko mobiliziramo veliko virov in sredstev. Tako da mislim, da je potrebno spostaviti institucije in tukaj potrebujemo celovit pristop. Sedaj pa prihajajo moji prijatelji, zagovorniki trajnostnih razvojnih ciljev. Morda bodo še kaj dodali. Pomoč je možna, vendar pa bo delovalo le, če boste imeli vzpostavljen sistem državi, vlado državi, ki izvaja trajnostno politiko, v katero lahko verjamete. Potem lahko investirate v zdravstveno politiko, v izobraževanje, ker investirate v ljudi. Ne bo pa razvoja, če ne bo ustreznega, pozitivno naravnanega sistema. Um, ja, zabavala sem jih, preden ste prišli. Hvala lepa, gospa ministerska predsednica. Mislim, da ste sedaj tudi jasno pokazali, zakaj ste bili izbrani, da ste so predsedujoča zagovornik trajnostnih razvojnih ciljev. Hvala lepa, gospe premijajki, da je tako obširno odgovarjala na vprašanje. Hvala. Okay, I guess it's good. Yeah. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think, around Brussels. No, gosti so torej ugotovili, kako težavno je potovati po Bruslu, kar nekaj časa so potrpovali, da so prišli k nam, ampak zdaj so z nami. Na kratko, prej ste prišli, smo govorili o trajnostnih razvojnih ciljih, o pomenu ustreznega komuniciranja o teh in tudi o tem, da smo danes podpisali novo soglasje o razvoju. bomo to vključili v zakonodajo EU in okvir sodelovanja. Zelo smo veseli zaradi tega. Trajnostni razvojni cilji so še bolj pomembni sedaj, ko vidimo, da se sprašujemo o več strankarstvu. Imamo pariški sporozum, bila sem v Kemnhavnu, Jaz sem bila razočarana, potem nam je uspelo v Parizu, sedaj pa smo videli, da se ZDA umikajo. Vendar pa premijeka in tudi mi v EU pravimo, da bomo nadaljevali s pariškim sporozumom in s trajnostni razvojnimi cilji. In potrebno je pač prejiti od besed k dejanjem. Norveška je dober pokazatelj, kako je potrebno to storiti. Tako, sedaj pa kar začenjamo s prvim omizjem. Če je profesor seks pripravljen po vseh zapletih v Bruslju. Modajem besedo, veseli nas, da ste z nami. Veliko med vas ga pozna, je direktor centra za trajnostni razvoj na Columbia University. Bil je že tukaj v parlamentu, v veliko forumih smo se že pogovarjali z njim in seveda se veselimo vaše predstave o tem projektu. Prosim. Hvala lepa, vedno je veliko čast, da sem lahko z vami, kadarkoli me lahko povabite. Agenda za trajnostne razvojne cilje je izjemno pomembna. ZDA so si vzele premor, ker smo v zelo čudnih, še nevidenih političnih razmerah. Tisti na naši strani Atlantika bomo storili vse, da bi politične razmere izboljšali. Grozno je nevarno in nesprejemljivo to, kar imamo. Tako da torej počnemo vse, kar je v naši moči. Medtem pa mora ostali del sveta iti naprej. Evropa mora tukaj odigrati zelo pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju. Ko si ogledamo, kje so države, kar se tiče trajnostnih razvojnih ciljev, je Evropa daleč najbolj napredovala na tem področju in ta agenda odraža evropske vrednote. To je regija, ki je zelo dolgo se osredotočila, osredotočila na ekonomsko blagostanje, socialno vključevanje in okoljsko trajnost. Znotraj Evrope pa je še vedno kar nekaj zelo pomembnih izzivov, ki jih je potrebno razrešiti. Potem pa bo vloga Evrope, globalno gledano, je in bo še vedno zelo pomembna. Torej, kateri so najpomembnejši izzivi v Evropi? Najpomembnejši, po moje, poleg teh, s katerimi se ukvarjate vsak dan, upravljanje ekonomije, različne države napredujejo z različnim tempom. Najpomembnejši vse evropski izziv je transformacija energetskega sistema. Kaj ti za to gre pri nadzoru podnebnih sprememb, dekarbonizacija energetskih sistemov. In glavni element, bi dejal poslanke in poslanci, je, da ni dovolj imeti samo cilje, potrebno je imeti načrt. Ni dovolj imeti 28 nacionalnih načrtov, potrebujete en evropski načrt, kajti potrebujete omrežje. Obnovljive vire energije morate biti sposobni posredovati z enega dela Evrope na drug del Evrope. Torej, sonce z juga mora biti pomoč tudi prebivalcem severa. Energija mora biti posredovana tudi njim. Tradicionalno je evropska energetska politika bila taka, da so skušali doseči soglasje med 28 terico in ta temelji na 28 nacionalnih politikah. Bom kar rekel neposredno. Vem, da je to težko. Potrebujete evropski načrt. Tako kot morajo ZDA povezati tri podomreže, da imamo nacionalno omrežje. In če ne bi imeli nore politične situacije, v kateri smo, bi govorili o tem, kje zgraditi povezovalnike, da bi vetrno energijo z zahoda posedovali zahodu ali da bi z jugozahoda posedovali sončno energijo v, sred, v srednje ZDA ali kako povezati kanadske hidroelektrarne severovzhodom ZDA. Tukaj potrebujemo torej strategijo, ki je v bistvu celinska. In to je torej glavni nasvet, ki bi ga dal. Pripravite podroben načrt, da boste točno vedeli, kje se proizvajajo obnovljive vire energije ki bodo spoštovali energetsko politiko. Nekatere države so jedrske, druge ne. Ampak da boste imeli omrežje, ki bo nizko stroškovno, dekarbonizirano in učinkovito. 2030 je prvi korak, 2050 pa bi že vsi morali doseči dekarbonizacijo. Zame je to glavni izjiv za Evropo in za trajnostne razvojne cilje. Še en s tem povezan izziv, govorimo o upravljam z bioraznolikostjo uporabo zemljišč, kriza v sredozemlju, ki je zelo resna in zato sta trajnostna razvojna cilja 14 in 15 zelo pomembna. Kar se mene tiče, je to del sveta ki mu gre zelo dobro, čeprav se tako ne počuti, to je izjemen del sveta. Tisti del sveta, ki je najbliže tem ciljem, vendar pa vključevanje okoljskih ciljev na ustrezen način, ne samo, da mi govorite, ampak da jih tudi izvajate, je zelo pomembno. Seveda to počnete, vendar pa ne na organiziran način. Zaenkrat ste vodilna regija svetovno gledano, vendar pa še vedno ni dovolj organizirano na evropski ravni, ker je še vedno preveč nacionalno. To je moj glavni predlog. Kar se tiče vloge Evrope v svetu, pa bi ta morala biti veliko večja, kot je zaenkrat. Naš sistem po drugi svetovni vojni se je iztekel. Sedaj smo v drugem obdobju. Ne pravim, da poteka vojna na drugi strani Atlantika, gre za politično vojno, to bomo uredili ta politična vojna je popolnoma čudna, vendar pa. Zamisel, da lahko Evropa preživi brez zunanje politike, da se naslanjate samo na NATO, pa, mislim, da je to eh, že pase. Mislim, da potrebujete odločno zunanje politiko. Bi ste žrtev v zadnjih 15 letih eh, predvsej odločitev naše zunanje politike In ti begunci se niso kar tako zgodili, niso padli z neba. Prišli so zaradi invazije ZDA v Afganistan, v Irak, tajne vojne, ki so ZDA vodile v Siriji, potem iz Libije, kjer so, kjer so posredovali Francija in Združeno kraljestvo. Potrebujete torej boljšo zunanjo politiko. Bom popolnoma iskren, to je destabiliziralo Evropo te posledice ameriške politike. Sedaj pa se zdi, da Amerika želi vojno z Iranom. Pa z koga se delate norce? Kaj nimamo dovolj tweetov vsak dan? Sedaj pa torej spet slišimo pesem vojne. To je neracionalno in nevarno. Kje pa je Evropa, da bi rekla ne, ostavite se? Torej, vloga Evrope kot največjega enotnega trga in voditelja pri mirnem trajnostnem razvoju mora biti večja, bolj dosledna. Ne samo v zvezi NATO, NATO eh, s čudnim možakom na drugi strani Atlantika, ki ga te zadeve popolnoma sploh ne zanimajo. Potrebujemo torej Evropo, ki bo čustveno po vrednotah postala naravni voditelj tega, kar bi lahko bili in potrebujete močnejši neodvisen glas. Kaj to pomeni? Trajnostni razvojni cili so priložnost za reševanje težav. Gre za nekakšno sestavljanko. Naprimer, ključni cilj za prihodnost Evrope je trajnostni razvojni cilj številka 4. To pomeni univerzalen dostop do srednjega izobraževanja. Zakaj je to pomembno? Ker imate, imamo 1,2 milijarde ljudi v Afriki in afriško prebivalstvo bo doseglo 4 milijarde po teh trenutnih trendih, razen če ne bo to dekleta izobražena. Če ne bo prišlo do preobrazbe v sistemu izobraževanja, se bo Afrika soočila z demografsko katastrofo. Pa Evropa tudi, seveda. Tako da je trajnostni razvojni cilj 4 del sestavljanke. Kako torej zagotoviti dokončanje srednje šole za vsakega otroka v Afriki? V tem trenutku pa samo 25 odstotkov ljudi v Afriki dokonča srednjo šolo v 13 letih bi morali z 25 odstotkov priti na 100 odstotkov. Je to izvedljivo? Da. Če smo v 8 letih prišli na Luno in nazaj, potem lahko v 13 letih dosežemo tudi ta cilj. Ali to potrebuje načrt, ali za to potrebuje načrt? Da. Pa ga imamo? Ne si afriške države lahko privoščijo to razrešiti same? Ne. Vse te izračune v vseh svojih službah za, za na, sem že naredil. Norveška vlada je sponzorirala, na, sponzorirala komisijo Brown in so namenili veliko sredstev. Vendar pa kdo to jemlje resno? Kdo reče, da pač ni dovolj sredstva in potrebujemo načrt, da bomo zagotovili sredstva? Nihče. Torej, zakaj pravzaprav počnemo vse to? Poskušamo razumeti, poskušamo pripraviti proračun, poskušamo okrepiti dejavnosti, povedati, kako pomembni so cilji, potem pa nimamo načrta. Veliko cene je doseči te cilje, kot o njih samo govoriti. Če jih ne dosežemo namreč, se bo zgodilo zelo veliko groznih stvari, ki se že dogajajo, pa se bo še poslabšalo. Če bi imeli ministr za izobraževanje za Euroafriko in bi dejali, da ni dovolj financ, kako to zaponiti, potem bi imeli načrt. Vendar pa še najbližje temu je komisija skupaj z Afriško komisijo, ki bi morali reči, za dosego četrtega cilja moramo stvari pospešiti in to hitro. Evropa namenja toliko pomoči, vendar pa ni namenjena ustreznemu reševanju te težave. Moj nasvet torej je, In to je res na svet. Po najboljši presoji jemljite te cilje resno in prašite komisijo, kako bodo dosegli te cilje. Še prav posebno za vaše bližnje sosedstvo. Kakšna bi naj bila naša vloga? Kje je potrebno še kaj postoriti? In naj končam s pripombo, ki se mi zdi zelo primerna. Že prej sem na prejšnjih sestankih uporabljal analogijo, tako da se upravičujemo starim zagovornikom transnih razvojnih ciljev. Ko je leta 61 predsednik Kennedy začel z lunarnim programom, ni dejal, mislim, da bi bilo odlično, če bi imeli vesolski program. Tudi ni rekel, fu, luna, to bi bilo pa zanimivo poleteti na Luno. Tudi ni dejal, gremo na Luno in se vrnimo varno na Zemljo. Dejansko, dobesedno je dejal, pred koncem tega desetletja pošljemo človeka na Luno in ga varno vrnimo nazaj. Cilj in časovni razpored je bil podan. In potem so zdaj, da namenili veliko sredstev, zelo veliko je bilo zaposlenih pri nas, tudi 20 tisoč podjetij. In res, do konca desetletja je Neil Armstrong stopil na Luno. Časovni razpored, cilji in faze za dosego tega cilja. NASA je bila najbolj tehnološka institucija, kar smo jih imeli. Najboljši inženirji so torej imeli časovni razpored in potem so se vprašali, kako doseči, doseči ta cilj. Tudi mi potrebujemo isto za trajnostne razvojne cilje. Imamo cilj za celitno izobraževanje, za univerzalno zdravstveno oskrbo. Imamo cilj za dekarbonizacijo. To nam je zadala narava, to je fizikalna omejitev. Torej, upam, da moja prošnja vsak dan desetkrat to izrečem, da naj bodo to resni cilji. Vzemimo jih resno, imamo časovni razpored, vemo, koliko denarja potrebujemo, zdaj pa naredimo še postrezne korake, da bi to dosegli. Potem bi svet res bil eh, lep za bivanje. Varen, veliko bolj trajnosten, veliko bolj miren in veliko bolj produktiven, če bi te cilje vzeli resno. Hvala. Um, thank, thank, thank you, Professor Sachs. Hvala lepa, profesor Sachs. BBC je poročal, da UNESCO pravi, da se investicije v izobraževanje v Afriki znižuje. 4 odstotke manj kot lani, prav imate torej. To mora biti prednostna naloga. Govorili ste tudi o pomenu Evrope, da pokaže vodstveno vlogo. Nekdo, ki prihaja iz države, ki je, po mojem mnenju, sprejela napačno odločitev, da izide iz pariškega sporazuma, potem je dobro, da sedaj lahko predam besedo Pavlu Pocu, podpredsedniku odbora za okolje, da uvede naše druge goste. Hvala lepa. Ti si moja mentorica mojega prejšnjega mandata, tako da je zelo težko tukaj predsedovati, pa seveda mi je to veliko čast. Pravite, da imamo pravico početi napake. No, seveda, pritiske. Zato še večji. Dobrodošli na tem skupnem sestanku, dobrodošli so vsem, tudi z moje strani, kot eh, podpredsednika odbora za okolje. Hvarjamo se zdravjem, okoljem, trajnostnim razvojem. To pomeni, da so trajnostni razvojni cilji eh, za nas vsakodnevni kruh. prepričan pa sem, da sploh še nismo dosegli ciljev. Žal, torej tudi ne vsi na Twitterju ne delijo naših želja. Potrebno bo torej postoriti še več, glede na vse izzive, s katerimi se soočamo, tudi kar se tiče trajnostnih razvojnih ciljev. Dva izmed izzivov pa nista bila omenjena danes. Prvi, da se ne držimo sorazmernosti ko govorimo o naših ciljih. To še nismo in da smo dosledni. Ker ti zaenkrat še nismo dovolj dosledni, da bi dovolj časa šli po ustrezni poti. Naš program se je spremenil zaradi prometnih težav v Bruslu. Kdo že rekel, da je Brusel lukna? Najprej dobi besedo profesor Mohamed Junos, nas zagovornik trajnostnih razvojnih ciljev. Mikrokredite, socialno poslovanje, vse to je spostavil v Bangladešu. Revija Fortune je dejala, da je eden največjih poslovnežev vseh časov in dobil je tudi Nobelovo mirovno nagrado, nagrado za mir. Profesor, prosim, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala. Pregledal bom uh, delo, ki ga upravljam v zvezi s cilji trenostnega razvoja in z vami želim uh, deliti te komentarje. Banka za revne, ki je vrata odprla pred 42, 42 leti, ki posoja denar revnim, ima več kot 9 eh, milijonov eh, posojilo jemalcev v Bangladešu. Letno posodi 2,5 eh, milijarde dolarjev lasnih sredstev, ne jemlje nepovratnih sredstev ali pa posojila, ampak zgolj upravlja svoje delo z lastnimi sredstvi, dobi dobiček in na to se ta dobiček vrne delničarjem, 25 eh, odstotkov eh, banke imajo vlasti eh, državni organi, 75 pa delničarji. Tega sem se želel dotakniti pred devetimi leti, leta 2008 v New Yorku, v ZDA, smo želeli začeti s podobnim programom v ZDA, Gramin Amerika, smo mu rekli. In ta uh, prva banka je bila zelo uspešna, eh, na to smo odprli 19 eh, drugih bank eh, v Oklahomi, Nebraski, v Los Angelesu, v San Francisco in tako naprej. Približno 86 posilno imavcev imajo, začetno posojilo je tam okoli 10 tisoč dolarjev. 9 let imate za odplačilo, Eh, oziroma takšno je povprečje eh, in večina ljudi odplača svoje posojilo. Nekateri ljudje eh, so seveda tudi žrtev izgona iz države. Banka odlično deluje in rezultati so res dobri in to delo se nadaljuje. Vsi ti mikrokrediti, o katerih slišate, slišite eh, globalno, eh, so rezultat dela nevladnih organizacij, razen v Bangladešu, ker je to banka. In pozvali smo zakonodajalce, da eh, pripravijo zakonodajo za banke za revne. Te zakonodaje trenutno ni. Bančna zakonodaja omogoča vzpostavitev bank za bogate in te ne dosežejo ravni, revnih. Če želite doseči revne, potem potrebujete ločen bančni sistem. Ravno zato je zakonodajna reforma nujna. Zato vas pozivam, da to obravnavate. V eh, ZDA posojamo denar, ampak kot nevladna organizacija eh, nimamo bančne eh, licence. Če bi nam kdo dal bančno licenco za naše banke v ZDA, bi lahko dosegli milijone ljudi. tako bi lahko uporabili depozitna sredstva za posojila, tako pa jih v trenutnem sistemu ne moremo. Drugo generacijo eh, eh, družin pošiljamo v šolo in tako naprej, ampak eh, še vedno nimajo delovnih mest. Vedno jim razlagamo, da delovna mesta niso problematična. To je neka stara ideja, staromodna ideja. Ljudje niso rojeni zato, da bi delali za druge, rojeni so zato, da so podjetniki. Bodite podjetniki. Poglejte si vašo eh, mamo, na primer, ki je vzela eh, nekaj dolarjev eh, posojila in na to je postala eh, podjetnica. In sedaj si sposoja denar, eh, denar vrača z obrestmi, vred eh, in gradi svoje življenje. Zakaj je to, torej, to problematično za vas? treba se nekaj, nekaj naučiti od eh, vaše eh, mame in postati morate podjetniki. To je nekaj, kar eh, vedno ponavljam, da je zaposlovanje nekaj umetnega, da je napačen način razmisleka ustvaril to gonjo za delovnimi mesti. Biti moramo podjetniki, to je bistvo. Zato smo vzpostavili eh, sklad za podjetništvo in eh, z ljudmi sklepamo partnerstva. To je tvegani kapital. Ko je nekdo na to uspešen, eh, vrne denar, ki ga je dobil iz sklada in tako nadaljujemo. Smo socialno podjetje, kar pomeni, da nočemo kovati dobička, želimo zgolj, da uh, ljudje razvijajo svojo podjetniško žilico. ljudem moramo dati možnost, da eh, to naredijo. V izobraževalnem sistemu pa moramo mladim predstaviti eh, dve možnosti. Bodi si ustvarjajo delovno mesto, bodi si iščejo delovno mesto. Iskanje delovnega, delovnega mesta je neka popolnoma drugačna zgodba, nekaj umetnega. Ustvarjanje delovnih mest pa je nekaj naravnega tekom celotne zgodovine smo ustvarjali delovna mesta, iskali smo rešitve, smo, eh, bili smo kmetje in lovci in tako naprej. To je v naši eh, krvi. In to je ideja, ki jo želimo ucepiti v eh, mlade. Zato vlagamo v njih. Nekaj, kar me skrbi, pa je naslednje. Vkljub vsemu, kar sem vam povedal, me skrbi vprašanje koncentracije bogatstva večina bogatstva v svetu je v rokah eh, manjšine. Če si pogledate preglednico tega bogatstva, izgleda kot ogromen eh, balon. 99 odstotkov bogatstva je v rokah enega odstotka prebivalstva. In uh, vedno hujše je, ta balon je vedno večji uh, in naslednje uh, leto boste slišali, da več kot 99 odstotkov bogatstva eh, leži v rokah manj kot enega odstotka prebivalstva. In to je velika težava. Strukture, ki smo jih eh, tekom zgodovine ustvarili, so tiste, ki eh, omogočajo razvoj takšne situacije. Nekaj treba spremeniti, drugače je to bomba, ki lahko vsak trenutek eksplodira. ena desetina enega odstotka prebivalstva uh, eh, ZDA ima več kot 90 odstotkov bogatstva ZDA. To smo slišali tekom volilne kampanje. Uh, ena sama družina, družina Walton, ima uh, več bogatstva kot pa velik delež evropskega prebivalstva. situacija je vedno slabša in politično lahko postane eksplozivna, razen če bomo ukrepali. Ustvaril sem cilj s tremi ničlami. Prva ničla, nič revščine. Ustvariti moramo svet, v katerem ni revščine. Druga ničla, nič brezposobnosti. To je Eh, umeten koncept, eh, koncept in lahko spostavimo svet, v katerem eh, bodo vsi podjetniki. Nihče ne bo zgolj sedel križem rok. Nobena mlada oseba ne sme sedeti križem rok. To nima smisla. Če, neka aktivna, če bi neka aktivna mlada oseba v času, ko smo živeli še v jamah, sedela križem rok, bi verjetno eh, hitro izgubila življenje. če damo denar na mizo, potem bodo vsi podjetniki. To je torej druga ničla. E, eh, nobene brezposobnosti. In tretja e, ničla so e, izpusti CO2. In to je moj pristop. Hvala. Uh, so Najlepša hvala, profesor. okoli nas so tudi ogromne stvari, kot je ocean, eh, luna, unilever, sedaj pa Paul Polman, ki je v tej vlogi že od leta 2009, je predsedujoči eh, svetu za trajnostni razvoj, eh, sedi tudi v odboru Eh, globalnega pakta Združenega naroda leta 2016. Eh, ga je generalni sekretar eh, Združenih narodov prosil, da je del skupine zagovornikov ciljev trajnostnega razvoja. Sedaj je z nami, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, vedno z veseljem prisluhnem Jeffreyju in Mohamedu in slišim zgodbe o njunem delu ko me je generalni sekretar eh, Združenih narodov prosil, da sem eden od 27 eh, članov eh, panela na visoki ravni, ki je razvijal cilje trajnostnega razvoja, sem takrat takoj odgovoril pozitivno na to prošnjo. Vem, kakšna vprašanja se porajajo v zvezi z globalnim upravljanjem, vem, kakšne so globalne teme in to je bila pomembna priložnost, da vzpostavimo eh, nek moralni okvir. Prvi sestanek smo imeli v New Yorku in ko sem vstopil v dvorano, sem hitro ugotovil, da sem edini predstavnik zasebnega sektorja v dvorani. Hitro sem začel, obž začel obžalovati, da sem del panela. Pogosto so se namreč vsi uh, obračali proti meni, ko smo se pogovarjali o različnih temah, češ, da je zasebni sektor kriv za uh, problematiko, s katero se ukvarjamo. Houston imamo težavo na nek način, eh, se mi je zdelo. In pogledali smo si, kakšna je bila zgodba pri let, eh, razvojnih ciljih tisočletja. Eh, boriti smo se želeli proti revščini, v 15 letih smo izboljšali situacijo, ampak ugotovili smo tudi, da so teme, ki jih je treba rešiti, teme, ki ležijo onkraj razvojnih ciljev tisočletja. tudi podjetja so se začela bolj zanimati za ta vprašanja. Če družba ne deluje dobro, potem tudi eh, podjetja ne morejo dobro delovati. Vedno več ljudi to razume. Veliko podjetij, ki že dolgo, dolgo obstajajo, želi še naprej obstajati in vidi način eh, zagotavljanja tega eh, trajnostnega poslovanja je ubrati trajnostno pot. In to pomeni, da moramo širše definirati vprašanje trajnosti osmi eh, cilj je bil na, na ta način torej povezan s temi vprašanji in ko smo pripravljali 17 novih eh, ciljev, smo eh, vključili tudi podjetja. Če si pogledamo 169 ciljev, jih lahko 154 približno dosežemo zgolj sodelovanjem s podjetji, naprimer eh, varstvo oceanov in zemlje, enakost med spoloma, eh, upravljanje in tako naprej. Vse to najdemo v eh, naših ciljih. Če želimo cilje doseči, potem se moramo zavedati, da predstavljajo visoke stroške, približno 3 do 4 bilijona dolarjev. To je nekaj odstotkov globalnega BDP-ja. Ampak, kot je dejal Jeffrey, če eh, ne ukrepamo, po, povzročimo še više stroške. Ne gre za to, če imate nek moralni kompas ali ne. E, mislim, da v takšni situaciji, e, ko vse teži k ukrepanju, moramo ukrepati in vedno več ljudi je pripravljenih e, Eh, ukrepati. Ko govorimo o preprečevanju konfliktov, o preprečevanju eh, vojn, govorimo o eh, devetih odstotkih BDP-ja. Na to je govora o biotski raznovrstnosti, ki predstavlja tri odstotke BDP-ja. Če si pogledamo priložnosti, ki so izgubljene zaradi neenakosti med spoloma, zaradi neenakih pravil pri dostopu do finančnih sredstev, do dostop, pri dostopu do trga dela, spet govorimo o približno 3 odstotkih eh, BDP-ja. V številnih afriških državah gre naprimer zgolj za uh, pomankanja pri uh, prehrani in to lahko spet uh, zapišemo kot 12 odstotkov BDP-ja. Smo v čudni situaciji. Lahko bi izkorenili revščino, uh, lahko bi bili precej bolj trajnostni in s tem bi plačali precej manj kot pa plačujemo sedaj zaradi posledic vseh teh težav. Mislim, da nismo uh, najbolj inteligentna uh, vrsta uh, na svetu, če ne moremo razrešiti tega vprašanja. Civilna družba je v Parizu uh, poleg nekaterih eh, odgovornih eh, vlad in eh, poleg zasebnega sektorja pozvala k ukrepom. In to je dobro, sedaj več podjetij določa ceno, ogliko ali pa poskuša razogličiti svojo proizvodno verigo, zato ker vedo, kakšni so stroški neokrepanja. Obžalujoča odločitev ZDA, da izstopijo iz pariškega sporazuma, je prav tako privedla do številnih odzivov. Tudi odgovorna podjetja Eh, so naprimer dejala, da bodo naredila korak naprej, eh, da bodo pospešila svoje ukrepe. Na vkljub temu, da vlada tega noče. Želijo si teh eh, trajnostnih, dolgoročnih poslovnih modelov. Vedeli smo, da bodo podjetja težko razumela vseh 17 ciljev in uh, kompleksne sisteme, ki se skrivajo za njimi. Lahko je govoriti o podnebnih spremembah, ker je to ena tema, težko pa je govoriti o 17 različnih temah, o 17 različnih uh, ciljih za podjetja, ki se borijo za svoje preživetje uh, ali pa preživljajo večino časa v. Uh, pisarnah in poskušajo ohraniti svoje podjetja pri življenju. Marka, Marka Browna smo prosili, da uh, vodi Komisijo za trajnostni razvoj. Tja smo posedili tudi predstavnike vseh glavnih eh, podjetij iz finančnega sektorja, eh, drugih velikih podjetij, združen, naš business council, naprimer ICC in tako naprej. Ta komisija je delala leto in leto in pol in pripravila zelo dobro poročilo, po mojem mnenju, ki nosi naslov Boljša podjetja, boljši svet. In poslovnemu svetu želi to poročilo Eh, pojasnite, kako integrirati eh, cilje trajnostnega razvoja v svoje delo. Pogledali smo si zgolj štiri eh, področja. Mesta, energetiko, surovine, kmetijstvo in hrano in zdravje in blaginjo. Pogledali smo si približno 60 žariščnih točk na teh področjih, kjer lahko podjetja sodelujejo s tehnologijo in svojimi poslovnimi modeli in s tem prispevajo k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na teh štirih področjih, v teh 60 eh, žariščnih točkah smo eh, identificirali številne priložnosti. Do leta 2030, in to je obdobje teh ciljev, smo ugotovili, da bi lahko eh, zbrali 12 biljonov dolarjev sredstev oziroma ustvarili ta sredstva s pomočjo izkoriščanja priložnosti na teh področjih. Potrebujemo delovna mesta in vključevanje in to je načrt, ki mu moramo slediti. Seveda pa moramo zagotoviti, da eh, poslovna skupnost sledi eh, tem ciljem. Namesto, da poročajo eh, zgolj o končnih finančnih rezultatih za delničarje, bi morali poročati naprimer tudi o tem, kako prispevajo k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Kaj počnejo za to, da bi zapolnili vrzeli Zastavimo si lahko preprosto vprašanje, zakaj so ta podjetja sploh eh, tukaj? Poprečna življenjska doba nekega eh, podjetja, eh, ki kotira na borzi, je eh, 17 let, včasih je bila daljša in eh, njihov poslovni model mora biti bolj eh, dolgoročen. To je idealna priložnost eh, za njih. 500 eh, predsednikov velikih podjetij smo želeli vključiti v eh, naše delo, zato da bi se zavedali ciljev eh, trajnostnega razvoja. Ne zgolj zavedali, ampak da bi jih tudi vključili v svoje delo, v celotno vrednostno verigo in na to tudi v spremembe, ki bi jih prevedli v realnost. Naprimer, imamo globalno pobudo za zmanjševanje eh, prehranskih odpadkov prehrambenih odpadkov. To je pomembno za ustvarjanje delovnih mest, za trajnostno kmetijstvo, za boj proti uh, debelosti. Imeli smo tudi pobude za zaščito uh, gozdov. Zato, da naprimer ne uh, prodajajo podjetja uh, surovin, ki izhajajo iz uh, sečne gozdov. Imamo takšne in drugačne pobude, ki se pojavljajo v poslovnem svetu. Ljudje želijo narediti korak naprej in ustvariti boljše okolje. Boljše okolje tudi za svoje poslovanje. Pogovarjal sem se z nekaterimi komisarji. Eh, danes smo tukaj zaradi Evropske unije. Na vkljub izzivom, s katerimi se soočamo, eh, resnično verjamem, da nimamo pravice, da kritiziramo naš politični eh, proces, eh, čež da ne deluje, če ne sodelujemo v njem. Zato sem sam prišel v Bruselj, zato sem bil pred nekaj tedni pred eh, G7 v Beli hiši. Želel sem jih pripričati, da ostanejo članica pariškega sporazuma. Narediti moramo vse, kar lahko, da pridemo do pravih rešitev. To je naša dožnost. In tukaj v Bruslju uh, imamo zato odlično priložnost. Sam uh, sem na tem svetu že 60 let in eh, vidim, kakšna je trenutna situacija v svetu. Kaos v ZDA, okrepljeno sodelovanje med Kitajsko in Evropsko unijo. Včeraj je bila, oziroma prejšnji teden je bila tukaj odlična delegacija. Evropsko gospodarstvo je v malce eh, boljšem stanju in tako lahko malce zadihamo glede na prejšnja leta. Evropa se poskuša poenotiti, eh, sploh zato, ker se je ena od glavnih članic odločila, da izstopi iz Evropske unije, eh, gre za nek nov zagon. Eh, ljudje pravijo, da je čas za spremembe. Imamo rezultat volitev iz Francije, iz moje države, nizozemske in mislim, da je to čas, da ustvarimo nekaj, kar je boljše, kot pa to, kar smo podedovali. In to je odlična priložnost, da uporabimo cilje trajnostnega razvoja za, uh, v okviru, v katerem lahko to dosežemo. Uh, Eh, strinjam se z Jeffrejem. Dokument, ki ga je Evropska unija eh, pripravila o ciljih trajnostnega razvoja, je veliko razočaranje. V tem dokumentu zgolj naštevamo, to so programi, ki jih imamo in eh, ni presenečenje, da so povezani z nekaterimi cilji, zato delamo na teh ciljih. Če si pogledamo ta načrt za cilje trajnostnega razvoja Evropske unije, je po mojem mnenju sramoten. Mene je sram, da sem evropski državljan, eh, ko pogledam ta dokument. In mislim, da moramo graditi na standardih. Pogledati si moramo stroške ulaganja v te programe, ki so nižji kot pa na to donos eh, teh naložb. Imamo idejo krožnega gospodarstva, eh, ki jo nekateri tukaj podpirajo in že ta ima potencial, da izboljša učinkovitost v višini enega biliona dolarjev. In na to imamo še vprašanje eh, eh, oceana in vsega tega, kar je globalno zelo pomembno. En dolar uložen v eh, prehranjevanje ima 17, 17 dolarjev donosa za družbo. En dolar uložen v boj proti podnebnim spremembam eh, prinese eh, 5 dolarjev za družbo to je treba upoštevati in eh, ravno zato moramo pripraviti ambiciozen časovni načrt za cilje trajnostnega razvoja, ki bo svetu pokazal, v katero smer stopiti. To smo že naredili v preteklosti. Eh, to je verjetno regija, ki je v poprečju najbližje izvajanju vizije, Eh, teh ciljev. Ampak tudi mi imamo naše vrzeli in eh, mislim, da moramo pokazati dober zgled preostalemu svetu. Tako bi eh, Evropa postala še boljši kraj za življenje in s tem bi ustvarili tudi ustrezno okolje za preostali svet, ki bi nam lahko sledil, kljub temu, da se nekateri včasih znajdejo pred ovirami, kot smo videli v zadnjem času. Sem optimističen, ampak na dveh, treh stvarih je treba še delati. Po mojem mnenju, Eh, v tem svetu ni predsednikov podjetij, ki si želijo več brezposobnosti, ki si želijo lačnih eh, ljudi. Mislim, da je treba eh, prenehati s temi razpravami o nezaupanju. Mislim, da je treba delati na tem, kako spremeniti meje, v katerih delujejo te ljudje, tako da bodo šli v pravo smer. In proti tem mejam se je treba boriti. Naprimer, finančni trg, ki razmišlja preveč kratkoročno razmišljajo predvsem o kratkoročnem donosu in dobičku. To ni zdravo za gospodarstvo. Razmišljati moramo dolgoročno. Naš finančni sistem, naš ekonomski sistem je zelo eh, omejeno definiran, češ, da gre zgolj za donos eh, na podlagi finančnega kapitala. Nekateri, nekaterim gre tukaj bolje kot drugim, ampak če optimiziramo zgolj donos eh, na finančni kapital, dobimo pač takšen rezultat, kot ga imamo. Ampak razmislite o ekonomskem sistemu, ker bi razmišljali tudi o donosu na eh, okoljski in socialni kapital. Ravno zato je trenutni sistem eh, kapitalizma tako problematičen. Ta ideja o ceni za oglik je z tega vidika zelo pomembna. Ne smemo imeti sistema, ki nagrajuje eh, kapital in kaznuje eh, delo. Še posebej glede na to, da se nam bliža nova industrijska revolucija. Številni ljudje menijo, da bo eh, milijone delovnih mest uničenih zaradi umetne inteligence, avtomatizacije in tako naprej. Razmišljati moramo o drugačnih načrtih, tudi o drugačni eh, socialni pogodbi z zasebnim sektorjem. Mislim, da imamo v Evropi dovolj kritične mase, da najdemo eh, odgovorna podjetja, ki to lahko naredijo. Potrebujemo tisto kritično maso, na to pa se bodo zadeve tako ali tako spremenile. Ampak pri tem je treba sodelovati z eh, odličnimi institucijami, ki smo jih vzpostavili. Potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir. Drugače do tega cilja ne bomo prišli. Thank you. Ja, Najlepša hvala. Nimamo več časa. No, tebi lahko dam eh, besedo, Arne, za eno minuto, ker si prosil za besedo, upam, da ti bo uspelo v eni minuti. 30 sekund potrebujem in na to eh, prosim še za 30 sekund eh, za odgovor hvala vsem za prispevke, hvala za obisk eh, parlamenta. Zanima me, če imamo kakšen globalen primer eh, v Evropi ali pa eh, po svetu, primer države, ki je res predana ciljem trajnostnega razvoja, a lahko vsak razmisli v enem primeru. Kolumbija. Ja. Odličen odgovor. Yeah, I, what is what, what is important that they, you know, it's the same in companies. You, no, enako velja v podjetjih. Delamo pač v, eh, na tistem področju, kjer se počutimo dobro, enako velja za vlade in tako naprej. Če imenujemo nekoga za koordinacijo eh, na področju ciljev eh, trajnostnega razvoja, potem je verjetno to najboljša odločitev. Verjetno je najbolje imeti takšen program na upravni ravni. Uh, Eh, ko sam na primer, eh, na primer eh, rečem, da potrebujemo v Kolumbiji paradižnike, zakaj ne bi pri tem sodelovali s Farkom, zakaj ne sodelujemo s trgovinami, zakaj ne bi tega naredili tam, kjer bi drugače prišlo do uh, krčenja gozdov. Zakaj ne bi obenem zagotovili tudi 50 odstotkov žensk, tako da bi uh, uravnotežili oba spola? Zagotoviti je treba tudi, da ljudje pošteno živijo, da nimamo uh, eh, suženstva ali pa dela otrok in na ta način razmišljajo v tej državi, na ta način sklepajo partnerstva in tako dobimo rezultate to so tudi tista podjetja, ki so najbolj nagrajena v tej eh, dobi preglednosti, v kateri živimo, se težko skrijemo. Sam si eh, samo pogledam eh, današnji Financial Times in tam lahko preberemo, katera podjetja upravljajo svoje delo in katera ne. In v tej današnji dobi se ta svet eh, na ta način spreminja. In če eh, državo vodi nekdo takšen eh, kot Kolumbijo, potem se zadeve hitro spreminjajo. Uh, Dva hitra komentarja. Če si pogledamo indeks ciljev trajnostnega razvoja, ki ga oblikuje moja ekipa za Združene narode, lahko vidite, da so evropske države na vrhu tega indeksa. In eh, s tem lahko vidimo, da so eh, to cili, ki najbolj odražajo to evropsko eh, situacijo. Okolje, gospodarstvo in socialna vključenost so na vrhu. Na, naj, najviše so skandinavske države, Norveška, Švedska, Danska in to v večini kategorij. Nemčiji gre precej dobro, mislim, da bi lahko vsa Evropa dosegla vse cilje trajnostnega razvoja. Kar pa se tiče nacionalnih akcijskih načrtov, pa bi se spet lahko dotaknil eh, Norveške ali pa Švedske. Tam imajo eh, dobre upravne strukture, Eh, ki definirajo nacionalne cilje. Nemčija je upravila eh, veliko dela za to, da bi vključili eh, cilje trajnostnega razvoja v trajnostni okvir, ki je politične rave. V drugih državah to ne velja. Na to še z vidika razvoja v tujini zamut je veliko. Ni pravih programov, ki bi vodili do uh, uspeha. Mislim, uh, da je to tudi uh, določena mera upanja za komisijo in parlament. Prišli smo do konca uh, današnjega sestanka. Hvala vsem za uh, prisotnost. Zadnja pa dobi besedo uh, gospa. Ena Solberg, predsednica vlade Norveške. Vekaj hvala, hvala, da ste prišli. Upam, da smo vas eh, s tem navdihnili za delo eh, na področju ciljev trajnostnega razvoja. Dolgo sem bila parlamentarka in lahko rečem, da eh, so parlamentarci, poslanci tisti, ki zahtevajo ustrezno odgovornost od vlad, seveda Evropski parlament drugačen kot nacionalni parlamenti, ampak vaša naloga je podobna to velja za vaš nadzor nad Evropsko komisijo, pa tudi za nadzor eh, nad eh, državo, iz katere prihajate in upam, da boste vključevali cilje trajnostnega razvoja v vaše delo. Hvala.